la séance est reprise nous reprenons nadaljujemo z zasedanjem in nadaljujemo z delom tam kjer smo končali včeraj Rubrike bom navedel v naslednjem vrstnem redu. Začeli bomo z rubriko 1A in potem posebni inštrumenti Special Instruments prenes v IEEES. Potem rubrika 4, pilot projects and preparatory actions, pilotni projekti in pripravljalni ukrepi in potem drugi oddelki, končali pa bomo s plačili. Rubrika 1A, gospa Quadres. Gualala, poročevalka. Sí, como decía, tengo un pequeño comentario que hacer, simplemente... Hvala, res imam pripombo. Gre bolj za tehnično vprašanje. kar precej spremenilo, je bilo, veliko so se spreminjale številke in pozabili smo spremeniti eno vrstico v zadnji tabeli, to je vrstica 4, nič 9, nič 3, nič 3. To so odobritve, ki presegajo predlog komisije. Na mesto 6 milijonov bo 10 milijonov, to je v prilogi tam, kjer so tudi kompromisi. Torej, je, to je vrstica nič 9, nič 3. Gre za spodbujanje interoperabilnosti in operativno nadgrajevanje evropske, transevropske digitalne infrastrukture. Torej, nič 9, nič 3, nič 3. 6 milijonov v 9 milijonov. Mislim, da lahko glasujemo. C'était donc une, une correction d'une erreur. Hvala, torej, popravili smo napako. Gospode Prejmon, izvolite. Uh, oui, monsieur le président. Uh, Hvala, predsednik. Včeraj sem povedal v zvezi z glasovanjem včeraj popov, da nismo imeli težav, morda pa bomo imeli pomisleke danes v zvezi z vrstico 1a in 4 in eh, glede na vsa prizadevanja se želim zahvaliti, javno zahvaliti poročevalcem in koordinatorjem skupine LS, kajti nekatere točke, ki so se nam zdele problematične, so bile rešene. Torej, to je bilo pri 1A in 4. Vsi ugovori, ki smo jih imeli, smo, so zdaj odpravljeni in zahvaljujem se vsem, ki so. Eh, to, k temu prispevali. Predsednik, hvala. No, lepo začenjamo naš dan. Zdaj pa prehajamo na rubriko 1a. Najprej na prvi blok, ki se nanaša na vrnitev odobritev, da, bo, torej, da bodo zneski taki, kot jih je predlagala komisija. To boste videli bolj podrobno v prilogi tabela ena. Kdo je naklonjen temu predlogu spremembe? Hvala. Kdo je proti? Štiri, štiri roke vidim. Torej je ta svežen, ta blok sprejet. Zdaj pa sledi drugi svežen, v katerem so določbe, kjer so sredstva, predlagana sredstva nad predlogom komisije. To je priloga tabela 2. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Štiri je proti. Tudi ta svežen je sprejet. Zdaj pa preostala glasovanja, ki niso bila vključena v kompromis. Vrstica nič ena, nič dva, nič ena. Prvi amandma 700. 96. Poročevalec je mm, um, podal nasprotno mnenje, kdo je naklonjen temu predlogu, kdo je proti temu predlogu, kdo je vzdržan. Vzdržanih ni, predlog spremembe zavrnjen. V isti vrstici 527 poročevalec naklonjen, kdo podpira ta amandma. Proti. Kdo je proti? Hvala. Kdo je vzdržan? Ne vidim. Zavrnjeno. 619. Nenaklonjen poročevalec. Kdo podpira ta amandma? Kdo je proti? Vzdržani. prejet. Nič dve, nič dve, ena, 411, poročevalec naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Zavrnjen. Nič dva, nič dva, nič dva. Amandma 785. Kdo je za? proti, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Z nič 4, nič 3, nič 1. Amandma 1018. Kdo je za? Proti. Beselema, abstention, že ne vojo pa. Vzdržani, zavrnjeno. Ista vrstica. 659 4216. Naklonjen poročevalec, kdo je za? Proti? Vzdržani? Jih ni. Predlog zavrnjen. Nič 8, nič 2, nič 3, nič 1, 815 in 4273. Poročevalec naklonjen, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Zavrnjen. A la linija 0802. Nič 8, nič 2, nič 3, nič 2, 816 in 4216, poročevalec za. Kdo podpira ta amantma? Kdo je proti? vzdržani, ni vzdržanih, zavrnjen. Vrstica nič, osem nič, dva nič, štiri, osemsto šestinpetdeset in štiri tisoč tristo šestnajst. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Hvala, vzdržani. Zavrnjen. Nič osem, nič tri, nič ena, nič dve, šeststo sedemdeset. Poročevalec naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Hvala, vzdržani. Zavrnjen. 524 poročevalec za, kdo podpira. Hvala. Proti. Hvala, vzdržani. Zavrnjen. nič osem, nič štiri, nič ena, nič ena, šeststo šestinšestdeset, osemsto štiriinsedemdeset, poročevalec naklonjen. Kdo je za? Hvala, proti? Hvala, vzdržani, zavrnjeno. Nič osem, nič štiri, nič ena, nič dva. Šeststo osemindvajset, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno, nič 9, nič 4, nič 3, nič 2. Poročevalec ni naklonjen, kdo podpira ta manjma. Merci. Avi kontrer. Proti. Zavrnjeno. 12 nič 3 nič 1 357. Poročevalec ni naklonjen, kdo je za. Hvala, proti. Vzdržani. Zavrnjen. Ista vrstica. Amandma 1005. Naklonjen poročevalec, kdo je za. Hvala, proti. Mislim, da je zavrnjen oziroma mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili z, gla z elektronskim glasovanjem. Ste pripravljeni? Glasujemo. Plevate klub. Konec. Sprejeto 17 glasov za, 14 proti. 15 nič 2 nič 1 nič 1 851 in 4309. Poročevalec naklonjen, kdo je za? Hvala, proti. Vzdržani, zavrnjen. 15 nič 2 nič 1 nič 2. 2 amadmaja 853 in 4311. Poročevalec ni naklonjen, kdo ga podpira? Hvala. Proti? Vzdržani? Trije. Zavrnjen. Ista vrstica 825 in 4283. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Dva vzdržana. Zavrnjen. 15 nič 3 nič 1 nič 1, amandma 822 4280, poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Hvala, vzdržani. Njih zavrnjen. nič dva, nič ena, nič šest, nič ena. Amandma 4039. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za ta amandma? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Pa vzdržani? Ja, nekaj vzdržanih. Zavrnjen. Vrstica nič dve, nič dva, nič ena. Amandma 4211, 754. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Hvala, proti. Hvala, vzdržani. Ni zavrnjen. Ista vrstica, amandma 926, poročevalec naklonjen, kdo je za? Hvala, kdo je proti? Vzdržani. Sprijet. Amandma 386, poročevalec za. Kdo je naklonjen temu amandmaju? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani. Sprejet. Vrstica nič dve, nič dve, nič dve, prvi amandma, ki se nanaša ki ima dva, dve imeni, 755 in 4212, poročevalec proti. Kdo podpira ta amantma? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjen. Ista vrstica, amantma 360. Poročevalec je za. Kdo ga podpira? Hvala proti. Trije, kdo se vzdrži. Trije vzdržani, sprejet. Vrstica nič dve, nič štiri, nič dva, nič tri. Amandma 659, poročevalec je za, kdo je tudi za? bomo glasovali elektronsko, prosim. Glasovanje odprto. Skotaj klub. Konec glasovanja. A, ja, signal, ja. Opozorili so me, da je v Evropski ljudski stranki en glas preveč, en glasovalec preveč. Konec glasovanja. <laughs> Bon, redo, bon, redo. L'amendement est repoussé par 18 voix contre. Amendement zavrnjen, 18 glasov proti, 16 jih je za. Vrstica nič 2, nič 4, nič 3, nič 1. Amendma 660, poročevalec za, kdo je za? Hvala, kdo je proti? Hvala, vzdržani. Sprijet ista vrstica. Amandma 4134, poročevalec proti, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Zavrnjen. Vrstica nič 4, nič 3, nič 1, nič 3. Amadma 361. Poročevalec je naklonjen. Kdo je za? bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 17 glasov za, 14 proti. Vrstica nič 4, nič 3, nič 1, nič 4, amadma 4043, poročevalec ni naklonjen. Kdo podpira ta amadma? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani ni zavrnjen. Ista vrstica 387, poročevalec za. Kdo je za? Kdo je proti? Tri je proti, kdo je vzdržan, dva vzdržana, sprejet. Ista vrstica 4074. Poročevalec je proti. Kdo je za? Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Zavrnjen. Nič 4, nič 3, nič 1, nič 5. Amadma 4041. Poročevalec proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? hvala, vzdržani, ni, zavrnjen. Nič 4, nič 3, nič 2, nič 1, 388, poročevalec naklonjen, kdo je za? Bomo glasovali elektronsko, odprto glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen 17 glasov proti, 17 za, pa 17, 17 zavrnjen. Amandma 4073, poročevalec se ne strinja, kdo je za. Hvala, kdo je proti. Hvala, vzdržani, dva vzdržana, zavrnjen nič štiri, nič tri, nič dva, nič dva, amadma 364, poročevalec naklonjen. Kdo je za? Bomo glasovali elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 20 glasov za, 14 proti. Nič 4, nič 3, nič 2, nič 4124, poročevalec je proti, kdo podpira ta amandma? Hvala, kdo je proti? Hvala, vzdržani, ni vzdržanih, zavrnjen. Ista vrstica, 365, poročevalec je za, kdo podpira amandma? Hvala, kdo je proti? hvala, vzdržani, sprejet. Vrstica nič šest, nič dva, nič ena, nič ena, amandmaja 472 in 654, poročevalec je proti, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. Vrstica nič osem, nič dva, nič dva, nič ena, amandma 4054, poročevalec proti, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica nič 8, nič 2, nič 2, nič 3, 661, poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? zavrnjen. Ista vrstica, amadma 385, poročevalec naklonjen predlogu. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Dva vzdržana sprejet. Vrstica nič 8, nič 2, nič 3, amadma 368, poročevalec naklonjen. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? 3 proti, nič vzdržanih, sprejet. Vrstica nič 8, nič 2, nič 3, nič 1, amantma 815. Poročevalec ni za to, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan, 2, zavrnjen. Ista vrstica, 392. Poročevalec naklonjen, kdo je za bomo glasovali elektronsko. Glasujmo. Skutajklu. Konec glasovanja. Sprejet. 16 glasov za, 15 proti, 2 vzdržana. Ista vrstica, 4340, poročevalec je za. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? dva proti, kdo se vzdrži, mm, dve, dva vzdržana, sprejet. Nič 8, nič 2, nič 3, nič 2, 816 in 4274, poročevalec je za, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, dva vzdržana, zavrnjen vrstica nič osem nič dva nič tri nič tri amandma sto deset. Potem je tukaj še ustni amandma poročevalca in če se spreme še ta amandma, potem je poročevalec naklonjen. Kdo je bil za, zdaj pa kdo je proti? Ni vzdržanih. amandma sprejet, kot je or ustno spremenjen. Nič 8, nič 2, nič 3, nič 6, 369, poročevalec naklonjen, kdo je za. Hvala. Proti. Hvala, vzdržani, jih ne vidim. Sprejet. 4399. Poročevalec naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? 2 prosi, ni vzdržanih, sprejet. Vrstica nič 8, nič 2, nič 4. Amandma 818, 4276, poročevalec naklonjen. Kdo je za? Glasujmo elektronsko. Glasujemo. Skotaj klu. Konec glasovanja. Zavrnjen. 21 glasov proti, 12 za. Nič 8, nič 3, nič 1, nič 2, 670, poročevalec ni naklonjen, kdo je za. Hvala, kdo je proti. Hvala, vzdržani. Dva vzdržana, zavrnjen. Nič 9, nič 3, nič 2, 4128. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Nič 9, nič 3, nič 3, amandma 264, poročevalec naklonjen, kdo je za? Hvala, kdo je proti? Hvala, vzdržani. Sprijet. Vrstica nič devet nič štiri, amadma štiri tisoč petinpetdeset, poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala, vzdržani. Ni vzdržanih, zavrnjen. Vrstica deset nič tri nič ena, amadma šeststo devetinšestdeset, poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Zavrnjen. 14 nič 3 nič 1 4046. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Hvala. Zavrnjen. 14 nič 4 nič 1 amandma 4131. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica 15, nič, 2, nič, 1, nič, 1, prvi amandma 851 in 4309, poročevalec naklonjen, kdo je za? Bomo glasovali elektronsko, glasujemo. Escutez un clou konec glasovanja. Zavrnjen 16 glasov proti, 15 glasov za. Amandma 4338 v isti vrstici, poročevalec naklonjen, kdo je za. Kdo je proti? Vzdržani? Sprijet. 15 nič 2 nič 1 nič 2 amandma 853 in 4311. Poročevalec podpira ta amandma, kdo je za. Bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Skupaj klub. Konec glasovanja. Sprejet 18 glasov za, 15 proti. 15 nič 2 nič 3 266, poročevalec naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Le 15 nič 2 nič 3, amandma 266, poročevalec naklonjen, kdo je za? A tega smo že. Oprostite. Moram preveriti. 266 poročevalec naklonjen. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Sprejet. Vrstica 24.02.01, amadma 4129, poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? hvala vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 32, nič 4, nič 3, nič 1, amantma 111 z ustnim amantmajem, podobno kot tisti, ki smo ga že sprejeli. Če se upošteva ustni amantma, mu je poročevalec naklonjen, kdo je za, kdo je proti.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 Zdaj pa posebni inštrumenti. Tukaj imamo ločena glasovanja. Najprej vrstica nič 4, nič 4, nič 1. sedem tisoč devetsto šestintrideset ni naklonjen poročevalec, kdo želi, kdo je za. Gospod Dupre, želite besedo? Izvolite. Euh, euh, Hvala, predsednik. Naj priznam, da sem nekoliko presenečen, da so se tako zelo povečala sredstva, ki smo jih predvideli na tej proračunski vrstici. V osnutku proračuna komisije je bilo 25 milijona, zdaj pa smo na 150 milijonih. presenečen sem, da je prišlo do takega povečanja. E, osebno menim, da je to pretirano, glede na to, kako se je, so se porabljala sredstva v preteklih letih. Amandma iz odbora za ženske je boljši, kajti znesek je nekoliko manjši in presenetilo me je, kaj se dogaja in zanima me mnenje odbora gospa poročevalka. Ne, najprej si želim odbor, eh, želim mnenje komisije. Torej, mnenje komisije. Kdo bo spregovoril v imenu komisije? Hvala, predsednik. Ocene komisije so navedene v predlogu proračuna 2015, kar smo povedali tudi že včeraj. To so previdne, ampak realistične ocene. Komisija torej ostraja pri svojih ocenah. Hvala, predsednika. Ali to zdaj odgovarja na vaše pomisleke? Vem.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 prišli iz 25 na 50, drugače pa bomo prišli iz 25 na 150 km, to je šestkrat več. Vem, da je to političen signal, ampak vseeno je kar velik. Ampak to je v bistvu res zaskrbljujoče, kajti globalizacija bo imela za to, da, to kaže, da bo imela globalizacija dosti hujše posledice, kot vidimo. Uh, Želela sem dejati, da si tudi mi želimo zgolj vrniti tisto v proračun, kar je že bilo v proračunu. Se pravi, da imajo tisti, ki dobijo sredstva, sredstva tudi na voljo takrat, ko jih potrebujejo, ne šele potem. Ampak tukaj ne gre za zvišanje, gre samo za popravek, kot je postavka. Bon, Naj vas spomnim, da smo tukaj zato, da, da glasujemo in da je razprava končana in da pač predlagam, da glasujemo. Nič 4, nič 4, nič 1, 7983. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. 4258, o njem ni treba glasovati, 7401, poročevalec naklonjen, kdo je za. Proti. Vzdržani. Dva, trije, štirje glasovi vzdržani. Sprejet amandma šest Ker je 7401 sprejet, ga ni treba, o njem ni treba glasovati. 8419, poročevalec naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, zavrnjen. 40, nič 2, 42, 492, poročevalec naklonjen. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Hvala, ni vzdržanih, sprejet. naslednjih, o naslednjih ni treba glasovati. In po te nič 4, nič 4, nič 1, amandma 6211, poročevalec naklonjen, kdo je za, kdo je proti, 5 proti, ni vzdržanih, sprijet. Potem smo zaključili s posebnimi inštrumenti. Prerasporeditve odobritev iz, odde, iz razdelka 3 v razdelek 10. Včeraj smo se odločili, da bomo glasovali kasneje, zdaj lahko o tem glasujemo. Želite besedo? Izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Dolžna sem še odgovor na včerajšnjega sestanka. Predvsem zato, ker smo bili včeraj zelo previdni glede tega, ampak kot kaže, smo se zdaj res dogovorili. In sicer, stroški, ki pristanejo izključno pri selitvah, pri infrastrukturi in pri informacijsko-komunikacijskih tehnologijah morajo preiti v drug razdelek. Tisti stroški, ki pa se nanašajo na kadre, pa ostanejo tam, kjer so. Težava je v tem, da če nekdo odpotuje kam službeno, mora najprej od komisije pridobiti sredstva, ampak to je prezakompliciran sistem. Se pravi, tudi odgovornost se bo z novim pristopom prenesla enako velja tudi za vse, kar se dogaja na kraju samem. Infrastruktura, um, IKT in tako naprej. Zato bi to predstavili iz 15 v 3. Svet je načeloma dal signal, da tukaj sredstev ne bi krčili. Ampak, če bo prišlo do razvoja dogodkov, ki, eh, ki bo nasprotju s tem, kar si želimo mi, če bo svet torej tu sredstva vseeno želel krčiti, potem predlagam, da bi pri proračunu parlamenta pripravili proti glasovanje. V okviru ALDE smo se tem pogovarjali, ampak stvari še niso dokončane. Načeloma pa si mi tu stroško oziroma izdatko ne želimo krčiti. Želimo zgolj poenotiti vse upravne stroške, jih eh, bolj preprosto zasnovati in tudi bolj jasno eh, oblikovati. Ne gre pa za nobeno spremembo izvajanja programa, tudi za kadre se nič ne spremeni. Ja, donc, euh, on maintient l'avis défavorable du rapporteur, général. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Za ta amandma glede prerasporeditve. Poročevalec je, trenu, je od zdaj nas, naklonjen temu predlogu spremembe, kdo podpira ta amandma. Hvala, kdo je proti. Ni vzdržanih. Tako je torej odločeno. Zdaj bomo pa se. À la rubrique 4. naslov štiri. Sur la rubrique 4. Rubrika 4. Tukaj imamo najprej glasovanje o svežnju amandmajev, ki želijo odobritve vrniti na raven, ki jo je predlagala komisija v predlogu proračuna. To je tabela 7 v prilogi. Oh, pardon. ce sont des, des, des montants en dessous de la ligne. Ne, to so zneski, ki so nižji od zneskov, ki jih predlaga komisija. Mnenje, ki mu je poročevalec naklonjen, kdo je za, kdo je proti. Je kdo proti, je kdo vzdržan? Sprijet. Drugi podsvežen, ki želi vrniti odobritve na raven, ki jo je predlagala komisija, tabela 8, v prilogi je to, poročevalec naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Pet proti, sprejet. Tretji svežen, ki želi odobritve določiti na višjih zneskih, kot je predlagala komisija, to je tabela 9 v prilogi, poročevalec naklonjen, kdo je za. Kdo je proti? Ni vzdržanih. Je kakšen? Sprejet. sur des amendements euh, qui ne sont pas couverts par le compromis. Il y a quatre amendements qui viennent aux lignes 01, 03, 02. Štiri amandmaji v vrsticah nič ena, nič tri, nič dva, devetnajst, nič tri, nič ena, nič dva, devetnajst, nič tri, nič ena, nič tri, devetnajst, nič tri, nič ena, nič štiri, ki jih lahko glasujemo skupaj. Amandmaji 797, 779, 4255, 4237. Poročevalec je proti. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Ti štiri amantmaji so zavrnjeni. 19 nič 3 nič 1 nič 5 877 kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica 21 nič 3 nič 1 nič 4, amandma 8016 in amandma 4290. Poročevalec ni naklonjen. Kdo podpira ta amandma? Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 21701, amantma 540. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjen vrstica 23 nič 2 nič 2, amandma 7973 in 4248, poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Ni vzdržanih. Zavrnjen. Et les remarques semble-t-il. Zdaj pa opombe. Lahko glasujemo v svežnju. 4337, 4336, 4335, 4334, 4333, 4332 in tako nazaj do 4323. Vseh vrstic nisem prebral, poročevalec je amantmajem naklonjen, kdo je za, kdo je proti, dva proti, ti amantmaji sprejeti. Zdaj pa še vedno opombe, ločeno glasovanje, vrstica nič pet, nič ena, nič štiri, nič tri, amantma 4137, poročevalec ni naklonjen, kdo je za. Kdo je proti? Hvala, tudi vzdržanih ni zavrnjen. Vrstica 13.05.60.1.170. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Nihče je proti, nihče je vzdržan, sprejet. 19 nič 2 nič 2, 374. Poročevalec za, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. Vrstica 19, nič 3, nič 1, nič 4, amantma 773. Kdo je za? Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Ni vzdržanjih zavrnjen. 19, nič 3, nič 1, nič 5. Amantma 877, poročevalec proti, kdo je za? Hvala. Kaj? Kdo je proti? Vzdržanih ne vidim, zavrnjen. Vrstica 19.03.01.06, amantma 176, poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Glasujmo elektronsko. Glasujemo. Skrutin je klub. Konec glasovanja. L'amendement est adopté par 20 voix contre 11. Sprejet 20 glasov za, 11 proti, 3 vzdržani. À la ligne 19.03.01.07, amendement vrstica 19, nič 3, nič 1, nič 7, amadma 157. Ker smo že prej sprejeli en amandma, lahko zdaj glasujemo o tem, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, dva, trije sprejet. Vrstica 20.02.01.3024. Poročevalec naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Zdaj pa opombe, nadaljujemo z opombami. Vrstica 21, nič 2, nič 1, amandma 345, poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Glasovali bomo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 18 glasov za, 16 glasov proti v liniji 21. Vrstica 21, niso nič 2, nič 4, amadma 333, poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. Ista vrstica 173, poročevalec za, kdo je za? Kdo je proti? en glas proti, kaj pa vzdržani, ne vidimo jih, sprejet. 21, nič 2, nič 7, nič 1, amandma 307, poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Zapravičujem. zavrnjen 307. Se upravičujem. 21 nič 2 nič 8 amandmaja 648 in 377 poročevalec naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Tri je proti, nič zdržanih sprejet. 21 nič 2 nič 8 nič 1 amandma 378 poročevalec naklonjen temu, kdo je za. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 16 glasov za, 14 proti, 3 zdržani. 21, nič 2, 51, nič 4, amandma 4048, poročevalec je proti, kdo je za. Hvala, kdo je proti hvala, vzdržani, zavrnjen. Vrstica 21.03.02.03, amadma 180 in 634, poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. 175, poročevalec naklonjen, kdo je za, kdo je proti. Tri glasovi proti, en vzdržan, sprejet. Nadaljujemo. Vrstica 21 nič 4 nič 1, amantma 174, poročevalec naklonjen, kdo je za. Hvala, kdo je proti. sprejet. Ista vrstica. Amandmaja 614 in 379, poročevalec je naklonjen, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, tri je proti, sprejet. 21, nič 8, nič 2, amadma 323, poročevalec naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Štiri je proti, sprejet. Vrstica nič 2, nič 3, nič 1, amadma 4062, poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? vzdržani, en, dva, zavrnjen. Preverimo. Ja, preverimo. Prav. Glasujmo elektronsko. Konec glasovanja. zavrnjen 15 glasov proti 15. Vrstica 22 nič 3 nič 1, prvi amantma 4010. Poročevalec je za, kdo je za? Kdo je proti? Dva proti, vzdržani, njih sprejet. Ista vrstica amandmaja 172, 4186 in 728. Zraven je še ustni predlog spremembe, s katerim dodamo in, poveča, in se poveča za 300 tisoč evrov. Eh, ta del stavka in se poveča za 300 tisoč evrov je treba črtati. Če bo to črtano, potem je poročevalec naklonjen, glasujemo o tem, kdo je proti, kaj pa vzdržani, sprejet. 23 nič 1 nič 6 nič 1, amandma 4047, poročevalec ni, za, ni naklonjen, kdo je za. Nihče. Torej boste številni glasovali proti. Kdo je proti? Eh, kdo se vzdrži? Zdržanih ni zavrnjen. Zaključili smo z razdelkom 4. Zdaj pa pilotni projekti in pripravljalni ukrepi. Gospa, gospa poročevalka želi podati pripomba v zvezi s tem? Ne? Bueno, la única observación que... Hvala. Torej, edino, kar lahko rečem, je, tako kot veste, gre za različne pilotne ukrepe in tudi pripravljalne projekte, da bi. Eh, torej, gre predvsem za že obstoječe eh, ukrepe um, za v tej razpredelnici so torej, kot že rečeno, ukrepi in tudi pilotni projekti in um, ta razpredelnica je sedaj dokončna. Seveda je obžalovanja vredno, da nam ni uspelo vključiti več ukrepov in pro, uh, uh, uh, projektov, ki bi bili zanimivi in na vsak način bi bilo dobro, če bi to lahko vključili, vendar smo morali upoštevati določene zgornje meje, kar zadeva izdatke, ki jih moramo upoštevati. Global, ki intervient sur euh, le kompromis. To je torej. Eh, splošno glasovanje sedaj manjka še ena opomba in sicer ob opoštevanju glasovanja, ki um, v zvezi z službo za zunanje delovanje. Tam smo privačevali 500 tisoč evrov in to bi lahko prevzeli v 3.1a za pilotni projekt uh, socialna varnost to bi bilo bolj logično, če bi to vključili pod 1a. Ker pa uh, je bilo treba upoštevati zgornje meje, smo to vključili v 3. Sedaj pa imamo spet na voljo 500 tisoč evrov za 1a in logično je, da to vključimo tam. Ja, to so, ali so to spremembe, ki jih želite dodati k kompromisu? Gospod Dupre, oprostite,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 c'est clair pour chacun d'entre nous. Nous allons donc nous prononcer par. Je to zdaj jasno, torej bomo o tem glasovali skupaj. Kdo je za, da se sprejme ta kompromisni predlog? Hvala, kdo je proti? Šest proti. Poročilo sprejeto. tem pa lahko preidemo na druge razdelke. Besedo predajam gospe Olmajer, preden se lotimo amandmajo. Gospod predsednik, v primerjavi z včeraj se ni nič spremenilo, se pravi, da številke ostanejo iste. Ampak, ker smo pri proračunu sveta, Eh, se vrnili na stališče sveta, moramo izvesti tri glasovanja pri eh, predlogih EFDD. Torej, v glasovalnem seznamu tu piše bač, ampak to niso predlogi našega proračuna, temveč skupine EFDD. To je eh, mogoče eh, to povzroča zmedo. To niso predlogi odbora za proračun, temveč politične skupine EFDD. Mi nismo prej izvedli glasovanja o maintenance in cleaning, temveč se sklicujemo na tako imenovani amending letter našega predsedstva in gre za to, o čemer smo se pogovarjali včeraj tudi na sestanku koordinatorjev, sicer pa ni nobenih sprememb. hvala lepa za besedo. zdaj bomo glasovali. prvo glasovanje za to, da vrnemo odobritve na raven, ki jo je predlagala komisija z nekaj spremembami. Kdo je za? Kdo je proti? torej naklonjeni. Torej sprijeta. Zdaj pa imamo ustni amantma, ki ga je vložil poročevalec. Vrstica 403 in 101 vrstica 403, zato da se dodeli 3 milijone in vrstica 101, zato da se zmanjša za 3 milijone. Tako bomo ustvarili ravnotežje med plusom in minusom. Torej, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani? Njih bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 glasov za, 9 proti. Nous avons maintenant une lettre, euh, une lettre d'amendement, c'est un correctif qui est. Zdaj imamo dopis o amandmaju oziroma dopis, pisni predlog spremembe. Tukaj imate podrobnosti. Poročevalec je temu naklonjen. Kdo je za? Merci, les mains. Kdo je proti? šest glasov proti. Dopis o spremembi je sprejet. Zdaj pa prehajamo na ločena glasovanja. Vrstica 1000. Amandma 8019 in še spremni amandma, ki ima isto temo. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 1006. Amandma 8020 in 4214. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica 1200. 8021 in 4295. Poročevalec ni naklonjen. Kdo je za? Kdo je proti? zavrnjen. Vrstica 1402, 8022 in 4096, poročevalec proti, kdo je za, kdo je proti, vzdržanje, jih ne vidim, zavrnjen, 2105. 8392. Poročevalec ni naklonjen, kdo je za. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica 400. 8319, poročevalec ni naklonjen, 8314, poročevalec ni naklonjen, kdo je bil za, kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica 400. 8394. Poročevalec ni naklonjen. Proti? tega smo že glasovali. Ta je že zavrnjen, torej smo zaključili z Evropskim parlamentom. Zdaj pa svet razdelek 2. Vrstica 2010. Wait ligne 2010, ligne 2200, ligne 2202. Vrstice 2010, 2100, 2102. Lahko glasujemo skupaj. Kdo je, na, kdo je za? Poročevalec ni naklonjen temu predlogu, tem trem predlogom. Torej, Kdo je proti? Ni vzdržanih, zavrnjen. Zdaj pa sodišče, oddelek 4. D'abord le, le compromis A qui porte création de 12 postes supplémentaires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 Je vous remercie. Baissez les mains. Avis contraire. Avis contraire. Kdo je proti? Sprejeto. À la ligne 1406. Vrstica 4106, amantma 2203, poročevalec naklonjen. Kdo podpira ta amantma? Hvala. Kdo je proti?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 temu je poročevalec naklonjen. Glasujemo, kdo je za, kdo je proti. Sprejeto. Nous passons aux propositions du rapporteur pour la section. Prehajamo na predloge poročevalca za razdelek 6 najprej glasovanje o kompromisu. Poročevalec se s tem strinja. Kdo je za? Merci, baissez les mains, vi contraire. Kdo je proti? Osem se mi zdi. Sprejeto. Et nous en venons des votes euh, séparés. D'abord, à la ligne. Zdaj pa ločena glasovanja, vrstica 1004, amantma 7600, poročevalec naklonjen, kdo je za? Če ste za, dvignite roko. Hvala. Glasujmo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 22 glasov za, 12 proti. Vrstica 2064. 2063 poročevalec naklonjen. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 23 glasov za, 12 proti. Vrstica S7SI, amandma 4036 in potem še en 4036, ki je enak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 Evropska služba za zunanje delovanje. Trije amantmaji vrstice 3001, 3003 in 3004. Amantma 2809, 2810 in 2811. V njih lahko glasujemo skupaj, kdo je za, kdo je proti.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 sur les paiements. D'abord, nous avons. Euh, Plačila. Najprej glasovanje o svežnu. Prvi svežen, ki želi vrniti številke na raven prvega predloga komisije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 Ja, hvala, predsednik. Preden bomo glasovali o drugem svežnju, torej o bloku 2 in 3, kot vidite, nimamo nobenih pomislekov v zvezi s prvim svežnjem, ampak preden glasujemo o drugem svežnju, bi rad povedal, da raven odobritev po našem mnenju ni bila tako. Eh, visoka, kot smo si prizadevali, ampak smo glasovali tako, kot smo, ker moramo nasproti svetu nastopati enotno. V zveži s svežnjem 3 pa bi rad izrazil nasprotovanja o tem, ali je v tej fazi sploh koristno odobriti v celoti contingency margin predlagam, sku, predlagal sem skupini, da bo glasovala o tretjem svežnju, ampak ne moremo zagotoviti, da bodo oni temu sledili. Ustrajam pri tem, da nismo popolnoma naklonjeni predlogu in da podpiram glasovanje. Hvala pogosto smo dosti krat v, imamo dosti krat pomisleke, ko glasujemo, ampak ena stvar je pa res nujna in to so neplačane obveznosti. Prihodne, v prihodnih dnevih bo treba svetom in komisijo najti rešitev. Mogoče to ne bo to, kar bomo izglasovali tukaj, ampak rešitev bo res treba najti in tukaj računam na vašo podporo v tem boju svežen ena, blok ena smo izglasovali, svežen dve, torej blok dve, poročevalec naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Šest, pet, pet proti, sprejet. Svežen tri. plačila naj bi bila dosti višja, kot je predlagala komisija. Poročevalec naklonjen, kdo je za? Hvala, kdo je proti? Pet glasov proti. Sprejeto. To, ti trije svežni so zdaj zglasovani in to lahko razumemo kot stališče za izhod. Eh, stališče za začetek pogajanj. Nič 4, nič 2, nič 6, 2014, 2022, poročevalec ni naklonjen, kdo je za. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica nič 4, nič 2, 61, amantma 2014-2020. Kdo je za? Poročevalec ni naklonjen. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica nič 4, nič 2, 62 dva amantmaja 2014-2020. Poročevalec ni naklonjen, kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjen. Eh bien, nous en avons terminé. Nous avions un agenda. S tem smo zaključili imamo dnevni red do jutri zvečer, ampak gospa Guardia Zabal, koordinatorka, gospa, gospod Olmajer so nam pripravili glasovanje. Zahvaljujem se sekretarjatu in direktorici sekretarjata Moniki Štraser, ki je opravila res odlično delo in to povem. Eh, popolnoma sproščeno. Najlepša hvala, gospod predsednik. Obljubim, da bom čisto kratka, tako da se lahko potem nadaljuje sestanek. Najprej vam želim čestitati. Čestitam celotnemu odboru v bistvu. Mislim, da smo si pripravili zelo odprt pogajalski mandat za pogajanje s svetom. Zdaj pa je na nas odgovornost. Odgovornost pri pogajanjih, ne toliko glede samega glasovanja, kajti s pogajanji se vse skupaj še ne začenjajo. Prioritete so jasne, poznamo jih. Hvala tudi vsem, ki ste pri tem delu sodelovali, pogajalci, poročevalci, poročevalci senci, Um, delo, ki ga upravljamo, je zelo naporno, zelo težavno, ampak ko gre za koordiniranje naših stališč, moramo pač tu in tam tudi časih popustiti. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu, kajti neverjetno zapleteno je urejati vse te predloge sprememb. Vsakih 15 minut se stvari spreminjajo. In brez sekretarjata bi bilo naše delo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 ta glasovanja, ki zahtevajo res veliko dela in eh, za kar se želim res posebej zahvaliti. Torej, zahvaljujem se glavnim poročevalcem, poročevalcem oddelkov in članom odbora ter tudi sekretarijatu, ki so opravili, ki ste opravili res veliko dela. Za kar vas občudujem in vam tudi izražam zahvalo. S tem glasovanjem smo mejo za pogajanja postavili lepo visoko. Zdaj pa moramo seveda videti, kako bo sta svet in komisija se vključila vse to. Na eni strani zato, da bosta uredila ta problem s plačili, kajti situacija je nesprejemljiva in Evrope. Na nacionalni ali lokalni ravni nekateri ne prejemajo sredstev, ki do katerih so upravičeni. To so lahko nevladne organizacije, humanitarne organizacije, raziskovalni eh, projekti in podjetja. In eh, za nje je treba najti rešitev, kajti take zamude so nespremljive. To, kar smo izglasovali, jasno kaže, da se zavedamo obsega problema in tega, da je treba na to odgovoriti. Hkrati pa nam to dopušča tudi nekaj manevrskega prostora. Komisija, ki bo nastopila, ne, mo, ne bo mogla podpreti ideje, da bo 300 milijard v prihodnosti eh, na voljo 300 eh, leta 2016, 2017 ali tako naprej. Ampak mi moramo se odzvati takoj in te stvari so absolutno nujne. naša glasovanja so pokazala, da so naša pričakovanja visoka, zdaj moramo doseči kompromis s svetom. Cilj je seveda, da bomo prišli skupaj, najti moramo zdaj način, kako bomo to naredili, vedno pa je hudič v podrobnostih. Zdaj smo si na tak način sprostili zelo veliko časa, predvideli smo, da bo ta sestanek trajal še danes popovdaj in tudi jutri. Mhm. In zdaj mislim, da bomo lahko to izkoristili za to, da se bomo udeležili zaslišan kandidatov za komisarje in zlasti gospe Georgeva, ki bo v četrtek ob 14.30 zaslišana. Hvala. Imate še kakšna druga vprašanja? Hvala. Zasedanje je zaključeno.